To smo želeli izbrisati in naš namen je bil, da če je sofinanciranje v državah članicah v bistvu dopolni ta priporočeni instrument, potem bi bil postopek zelo zapleten. Birokracije bi bilo preveč, ne bi bilo eh, smiselno. In prav zato smo rekli, da ima Evropska unija proračun za, ki je, in sredstva, ki so namenjena za tehnično pomoč in da ne bi bilo smiselno mešati dveh stvari. Prav zato predlagamo izbris desetega člena. Slišali smo tudi druge predloge in dobro bi bilo slišati jasne razloge, zakaj mislite, da je to pomembno in kako lahko nadaljujemo. To bi bilo koristno za nadaljno razpravo. Iz mojega stališča je to edino, kar sem želela omeniti. Namreč obstaja veliko predlogov sprememb, ki želijo podpreti nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, ampak mi smo že izboljšali opredelitev pristojnih organov. Ti namreč vključujejo tudi regionalne in lokalne oblasti, in zato mislim, da bomo lahko našli zelo preproste kompromise za nadaljevanje in napredek pri tem dosjeju, ne da bi uvedli preveč birokracije. Z moje strani torej bi bilo to vse, najlepša hvala in čim prej bomo organizirali sestanek poročevalcev v senci, tako da lahko najdemo kompromise. Glede desetega člena pa bi me res veselila razlaga komisije. Hvala. Hi, Hvala lepa. Ja, tolmačenje je ponovno spostavljeno, tako da ni več problema. Sistem torej deluje. Gospod Van Nisterloj, izvolite. Najlepša hvala. Kolegica je jasno izpostavila, kaj so najpomembnejše točke, o katerih sva razmišljala. Zadnjič smo predstavila najin pristop, ki se izraža v predlogu. Torej, glede tega instrumenta nimava vprašanj, ampak eh, določene podrobnosti pa so še odprte, predvsem glede tega, kar je že povedala Konstance. moramo pa pohiteti, komisija mora pohiteti in prav zato je vprašanje, ali to, kar počnemo, smiselno ali ni prezgodaj. Potem, ko bomo novembra o tem glasovali, bi bilo dobro izvedeti, če lahko dobimo mandat za to, da se pogajamo z svetom, da se to čim prej odloči. Namreč nesmiselno bi bilo, da moramo še najprej na plenarno zasedanje, da se potem šele aprila sprejme in dobi rezultate. To toliko z moje strani, o tem sem pač razmišljal. Kot veste, moramo počakati na druge odbore. Namreč ni bilo jasno, da bo odbor regi prevzel vodilno vlogo in zato smo začeli tako pozno. Glede na to, da smo že začeli pozno, ne smemo izgubljati še dodatnega časa. Če ima kdo kakšno dobro idejo, naj to pove, mi vsekakor ne želimo izgubljati časa. Torej ne želimo pritiskati na vas, ampak vseeno moramo pohititi. Lahko tudi eh, sprejmemo nekaj predlogov, ki smo jih slišali toliko z moje strani. Hvala, gospod Nilsteroj. Odpiram razpravo za komentarje gospod Novakov, posem gospa eh, Rentke. A, vi nas zapuščate, lahko dam gospodu Jakovčiču besedo najprej. Tudi vi morate na isti dogodek. V redu, potem pa dobite vi besedo. Gospa Tomašič, potem pa gospod Jakovčič. Uh, hvala lepa. Ja. Hvala lepa. Resnično moram na odbor peš, ko se zaključi ta razprava. Glede na to, da sem poročevalka v senci, bi vseeno rada povedala par besed v zvezi s tem, kakšno je moje mnenje. Strukturne reforme na številnih področjih javne politike so veliki ziv, namreč pogosto potrebujemo določen čas, zato da ugotovimo, ali prinašajo kakšne koristi ali ne. Zato je zelo pomembno, da hitro, pravočasno pripravimo ukrepe. Če želimo zagotoviti cilje, ki so zapisani v četrtem členu, bi morali tudi v tem programu morali zapisati naslednje cilje. Reforme se morajo izvajati skupaj s prednostnimi nalogami, upoštevati je treba začetne pogoje, pa tudi pričakovane socialno-ekonomske učinke. Zatem bi morali ponuditi podporo nacionalnim organom, tako da bi ti lahko izboljšali svoje zmogljivosti, predvsem za uresničevanje, razvoj in tudi izvajanja reformnih politik ter zagotovili večjo učinkovitost pri upravljanju z javnimi sredstvi. V svojih predlogih sprememb sem se zato osredotočila predvsem na izboljšanje upravnih in institucionalnih zmogljivosti regionalnih in lokalnih organov. Mislim, da bi morali v to delovanje vključiti vse ravni, ponuditi je treba podporo nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom, to je res ključnega pomena, predvsem, ko gre za za izvajanje reform in ko gre za obveščanje institucij. Izboljšati pa bi morali tudi konkurenčnost, zagotoviti rast, ustvarjati nova delovna mesta. Upoštevati bi morali vse te elemente, predvsem v kontekstu gospodarskega upravljanja. Potrebujemo predvsem učinkovito uporabo sredstev Unije. Potem sem izpostavila tudi pomen načela preglednosti, enakopravnega ravnanja in dobrega finančnega upravljanja. Vse to je namenjeno temu, da se izboljša zaupanje med državami članicami, upravičenkami ter ostalimi državami in komisijo. Vzajemno zaupanje pa se ne more ukrepiti, če se odgovornost na terenu ne prevzema, če se strukturne reforme na državni ravni ne izvajo, tako kot bi se morali. Hvala. Najlepša hvala. Torej nadaljujemo z poročevalci v senci. Gospod Jakovčič, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite mi, da se tudi sam najprej opravičim. Tako kot gospa Krelj, tudi sam ne bom mogel sodelovati pri nadaljni razpravi danes iz istih razlogov, bom pa zelo kratek v tem svojem prispevku. Škoda je, da so poročevalci umaknili predlog komisije, zato smo tudi vložili predlog spremembe, ki je namenjen temu, da v besedilo ponovno vključimo tisto, kar je bilo oduzeto iz predloga komisije strani naših prijateljev poročevalcev. Tehnična pomoč, ki bi lahko prinesla koristi državam članicam, mora biti vključena v ta program. Mi smo prepričani, da bi na tak način lahko oblikovali neke vrste sinergijo. Zato bi vas rad obvestil, da si resnično želimo, da sprejmete naše predloge sprememb, da se vrnemo nazaj na prvotni predlog komisije. Ne podpiramo pa tistih predlogov sprememb, ki se zauzemajo za črtanje praktično vsega. To smo jasno povedali tudi poročevalcem. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Rentke, izvolite. Najlepša hvala predsedujoča in hvala obima soporočevalcema ter drugim kolegom za njihove komentarje. Čisto na kratko sem se želela vrniti k razpravi, ko smo prvič obravnavali ta dokument. To je zelo pomembno. Po obisku Grčije za delegacijo regiji so se moja mnenja potrdila. Izogniti se moramo temu, da bi to eh, prikazali kot nekaj, kar spodkopava temeljna načela kohezijske politike. Kot odbor regij moramo to jasno povedati. Naš osnutek poročila in poročilo, ki ga bomo sprejeli, mora odražati našo samozavest in prepričanje glede tega, da bo kohezijska politika skupaj z partnerskimi načrti, eh, partnerskimi sporazumi in eh, skupnim upravljanjem ostala trdna. Torej, da ne bomo regionalnimi oblastem nič usiljevali, ampak bomo z njimi sodelovali. Vse to mora biti zavarovano. Ko smo se pogovarjali z oblastmi v Grčiji, so zelo jasno povedali, da moramo pomagati državam članicam, da čim bolj učinkovito uporabijo kohezijska sredstva. In zato je ta mehanizem dober ne smemo pa jim usiljevati druge stvari glede strukturnih reform. To je v skladu z našimi nasprotovanjem makroekonomskemu pogojevanju. V razpravi z soporočevalci smo ugotovili, da moramo imeti močno poročilo, ki bo jasno odražalo naše starišče. In potem bo to zelo dobro orodje za države članice, ki jih ne bo kaznovalo, ampak jih bo oponomočilo in jim dajalo možnosti, da bolje izkoristijo ta sredstva. Veselim se že razprav za soporočevalci, ampak eh, za mojo skupino bo zelo pomembno, da se to ravnotežje dosiže in da je jasno odraženo stališče regija v eh, končnem poročilu. Namreč eh, državam članicam moramo dati na voljo tehnično pomoč in ohraniti to ravnotežje. Kot rečeno, pa potrebujemo določene spremembe v poročilu, kot je sedaj, ampak pripričana sem, da bomo konstruktivno sodelovali in to tudi dosegli. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Mato. Gospa Mato. Grazie, Hvala lepa, gospa predsednica. Tu razpravljamo o predlogih sprememb, ki so bili vloženi na predlog komisije. Naj povem, zakaj sem skupaj s svojo delegacijo predlagala, da se, v, da se ta predlog zavrne. Gre za predlog o strukturnih reformah. Kot smo že večkrat povedali, skoraj da 143 milijonov evrov je bilo namenjenih kohezijski politiki za naprejšnje financiranje strukturnih reform v specifičnih sektorjih, ki se omenjajo v petem členu. Izobraževanje, potem politika trga dela, socialna vključenost, socialno in zdravstveno zavarovanje pod tem zdravstveni sistemi. To je seveda v nasprotju s tem, kar se zauzimamo na socialnem in gospodarskem področju. Tudi tam, kjer ste omejevali zadeve, ko ste omejevali možnosti za krepitev upravnih zmogljivosti, programsko obdobje 2014-2012 v tematskem cilju 11 predvideva 5 milijard evrov šest in pol milijard z nacionalnim sofinanciranjem. Zakaj ta predlog torej? Kakšna je politična agenda, ki se skriva za tem predlogom komisije? Kolegica Tomašič pripravlja poročilo na temo upravne zmogljivosti in takrat se bomo zagotovo pogovarjali o tem, kaj vse gre narobe pri tehnični pomoči, glede na to, da zadeve ne delujejo tako, kot bi morale. V moji državi prav tako regije uporabljajo kohezijsko politiko in večkrat smo slišali, da bi morali poskrbeti za upgrading, tudi ko gre za stopnjo črpanja sredstev, kot tudi za kakovost porabe sredstev. V tem predlogu pa storimo še korak dlje od tega. Kolegi poročevalci so analizirali predloge sprememb, ki so bili vloženi. Predlog 40, naprimer, želi, da se črta odstavek 10 v predlogu. S tem bi se izognili, da bi program lahko financirali tudi preko dodatnih sredstev strani držav članic. Tako da se strinjam s pomisleki, ki gredo v smeri, da bi ta predlog komisije lahko bil nek paspartu predlog za vse strukturne reforme. Kolega Omarže je vložil predlog spremembe, v katerem piše, da bi te reforme morale krepiti naprimer so sistem izobraževanja. Kolegica Rajntke pravi, da bi morali črtati posamezne sektorje, ki jih izpostavlja komisija. Države članice so tiste, ki bi morali uskladiti, kateri sektori naj bodo deležni te pomoči. Seveda bi to počeli skupaj z regionalnimi in lokalnimi organi, ampak za nas ti predlogi sprememb niso dovolj. Namreč, kakšen je racijo za temi predlogi? Ta nas skrbi. Nemogoče je, da v tem predlogu ne vidite besed podpredsednika Dombrovskega namreč skušajo se preveč umešavati v politiko držav članic, zlasti ko gre za strukturne reforme za kohezijsko politiko v Franciji, Grčiji in Italiji. Na milijone oseb protestira z uprti reforme. Mislim, da če bi to sprejeli, bi poslali zelo slabo sporočilo državljanom v Evropi. Zato se nam zdi predlog komisije neke vrste pilotni projekt ki spodbuja uničujočo reformo za obdobje po letu 2020. Poleg tega bo kohezijska politika razvodenela zaradi tega. Kar pa zadeva posamezne predloge sprememb, predlagamo, da se vse zavrne iz osebinskih razlogov. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Novakov nas je žal zapustil, ker ima druge obveznosti. Gospod Polčak, izvolite.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 Mislim, da trenutno ni druge rešitve, ki bi bila na voljo, ampak v prihodnosti moramo vseeno razmisliti o tem, da bi ta program imel ločeno financiranje. Na ta način ne bi posegal v kohezijsko politiko in njeno strukturo. Hvala. Hvala lepa, ima še kdo kak komentar? Ne, v tem primeru bi jaz dodala nekaj besed, namreč tudi sama sem predlagala nekaj predlogov sprememb. Torej, izpostavila bi rada, da je predlog o programu za podporo strukturnim reformam namenjen temu, da se poveča zmogljivost podpore za strukturne reforme na nacionalni ravni. Vključno z strukturnimi reformami, ki so zahtevane eh, zaradi eksante pogojevanja specifičnih mehanizmov. Eksante pogojevanje mora biti izpolnjeno strani držav članic. Še včeraj smo slišali od eh, komisarja, zelo komisarskega za regionalni razvoj, da je razlog, zakaj imamo tako nizko stopnjo absorpcije in tako malo strukturnih operativnih programov, to, da obstajajo ti ekstranti pogoji. Določene države članice nimajo zmogljivosti, da bi izpolnile te ekstranti pogoje to je vprašanje zakonodaje, istočasno pa tudi vprašanje priložnosti za države članice in njihovih možnosti, da izpolnijo te pogoje. To je potrebno izpostaviti. V času našega obiska v Grčiji, v Atenah, smo videli pozitivni učinek teh programov na dotično državo Grčijo ta program dobro deluje. To smo videli tudi v praksi in to so nam povedali v razpravi. Mislim pa, da bi program lahko imel dober učinek tudi na druge države članice, če bi te imele priložnost, da začnejo z izvajanjem eh, nujnih pogojev za eksante pogojevanje. To je razlika med tem programom in kohezijskimi programi ter eksante pogoji, ki so tam. Kar se tiče operativnih programov, tukaj bi eh, podprla gospod Krelj pri njenem vprašanju. Pripričana sem, da je to koristno, videla sem izkušnje Grčije in eh, vidim, da obstaja volja za nujno potrebne reforme v državah članicah. Na tak način bi lahko države članice bolje izkoristile strukturne reforme. Potrebujemo pa dodatna pojasnila in primere strani komisije. To bi tudi zelo cenila, namreč eh, podpiram to priložnost za države članice. Seveda pa še enkrat izpostavljam, da gre za zelo pozitivno izkušnjo, ki jo že imamo na tem področju. Gre pa za vprašanje, kakšne želje glede tega imajo posamezne države članice. Ne gre za nekaj centraliziranega, ampak nekaj, kar mora biti prilagojeno državam članicam. Toliko sem želela povedati, spoštujem ta dialog in upam, da so proščevalci pripravljeni na nove prispevke, še posebej potem, ko bomo slišali tudi, kaj na to pravi komisija. Najlepša hvala, to je bil moj prispevek. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom Evropske komisije. Z nami je gospa McCarthy. Izvolite. Um, hvala lepa in najlepša hvala za to priložnost, da dodatno pojasnim vprašanje sofinanciranja in člena 25. Se upravičujem za nesporazum, ampak bom poskušala pojasniti in z veseljem tudi odgovoriti na vaše vprašanje. V odboru regij ste navajeni na sofinanciranje znotraj konteksta strukturnih skladov. Na tak način lahko države članice izkoristijo možnost, da dajo na voljo finančna sredstva v smislu sofinanciranja. Pri našem predlogu podobne možnosti ni, da bi države članice sofinancirale zadeve. Zakaj? Finančna sredstva, ki jih dajemo mi na voljo za tehnično pomoč, niso na voljo državam članicam. Ne, ta finančna sredstva dobijo ponudniki tehnične pomoči. Prav zato ni možnosti, da bi države članice sodelovale pri sofinanciranju. Torej, sofinanciranje ni možnost eh, znotraj tega programa. Zakaj? Zato, ker sredstva ne grejo preko držav članic, ampak gredo neposredno ponudnikom tehnične pomoči. Ko, se, ko je začela dejati, name, delati namenska skupina za Grčijo in Cipr, smo imeli predlog spremembe v skladu z členom 25. Po tem predlogu spremembe so bile države članice, ki eh, so trenutno v programu gospodarskih eh, sprememb, so lahko, če so želele, prenesle finančna sredstva iz lastnih skladov za tehnično pomoč komisiji, zato da bo komisija v njihovem imenu ta sredstva namenila projektom tehnične pomoči, s katerimi se država članica strinja. Ampak to ni bilo obvezno. Torej, država članica ni obvezana, da ta denar da na voljo, poleg tega tudi tukaj ni eh, nobenih omejitev za to. V primeru Grčije je naprimer leta 2014 Grčija vrnila 500 milijonov zato da jih je namenska skupina za Grčijo lahko uporabila v imenu grških oblasti in pridobila tehnično pomoč. Leta 2016 so nam eh, grške oblasti vrnile 30 milijonov evrov, zato da smo jih v njihovem imenu porabili za tehnično pomoč. Saj so na tak način lahko dokončali projekte za uh, gospodarsko prilagoditev. Enako se je zgodilo pri Cipru, ko so bili v tem programu. V tem predlogu želimo to možnost dati na voljo tudi drugim državnim članicam. Gre za možnost, to ni obveza. Torej, v tem primeru bodo lahko druge države, če si to želijo, same se lahko odločijo, vrnile denar in ta vrnjen denar bo še vedno v celotnem nadzoru držav članic. Torej, same bodo lahko odločale glede tehnične pomoči, za katero se bodo ta sredstva porabila. Torej ne gre za nobeno obvezo, kot je povedal eden izmed poslancev, nam to samo omogoča, da vam pomagamo. V pripravljanih uklepi, ukrepih imamo letos 3 milijone evrov. To ni veliko za pomoč v vseh državah članicah. Ko bo predlog sprejet, bomo imeli več denarja, to je res. Ampak pri velikih projektih se ta finančna sredstva razdelijo čez vse države članice in če se nekateri državi članici zdi smiselno, lahko dajo na voljo finančna sredstva in nam rečejo, da ne želijo administrativnih postopkov za to, da bi pridobili tehnično pomoč prav zato nam dajo denar, mi pa najamemo tehnično pomoč v njihovem imenu. Gre torej za orodje, ki državam članicam omogoča, da združijo finančna sredstva z nami in potem lahko mi v njihovem imenu damo na voljo tehnično pomoč, ki si jo države članice želijo. To bi res rada poudarila. Torej, tukaj ni nobene obveze. Mi lahko ukrepamo samo, če nas država članica k temu pozove. Vsaka država članica torej sama odloča o tem, da zaprosijo za tehnično pomoč, če to želijo. Tukaj torej ni naš cilj, da bi predlagali tehnično pomoč, ne, inicijativo mora prevzeti država članica upam, da je to pojasnilo zadeve. Če imate še kakšno vprašanje, bomo z veseljem odgovorili. Prav zato bi želeli, da se ta člen ponovno vrne v besedilo, namreč nikomor ne škodi. Gre samo za možnost in ne za obvezo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Imate kakršen koli komentar? Ali ste zadovoljni z odgovori? Ne, da, gospod Van Nistelrooy. Najlepša hvala. Če smem, bi se navezal na to informacijo, ki smo jo ravno kar prejeli. Črtanje desetega člena je bilo namenjeno temu, da se nov instrument omeji na določene cilje. V členu 12 pa najdemo dodatne informacije, ne vem, morda se nismo razumeli, ampak v členu 12 piše, stopne sofinanciranja za subvencije bo do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Brez poseganja v načelo sofinanciranja in brez dobička tam obstaja možnost za države članice, ki želijo storiti več. Te lahko potem vzamejo, ne vem, dodatnih 20 odstotkov in jih plačajo agentu oziroma tistemu, ki ponuja tehnično pomoč. Tako da ni vse tako brezupno. Naj vam samo pojasnim, kako smo mi gledali na vse skupaj. To smo pojasnili tudi službam in so rekli, ja, zanimivo, kako razmišljate. Ampak niso zavrnili našega predloga. Na podlagi vaših informacij sklepam, da je vse odvisno od tega, koliko denarja vložite v nek instrument. Druga zadeva pa je, kako v tem ta denar izkoristite kako ga namenite tistim, ki naj bi opravili določeno delo. Ne vem, ali jim boste dali 100 odstotkov, 80, 20. Morda pa mešamo besedili, ki sta na isti strani. Bomo še nekoliko razmislili o tem. Še ena zadeva, pravzaprav vprašanje. Če vi tako jasno pravite, da gre za prostovoljno zadevo, Potem je ta denar, ki ga bomo dali na stran, denar, ki bi ga lahko uporabili za novo obdobje 2014-2020 v proračunu. Veseli smo, da bomo torej imeli več tehnične pomoči. Ta denar boste sedaj dali novemu skladu, ampak ali lahko države potem uložijo še več? EKR je spostavila pomisleke glede partnerstv. Če država pravi, ja, imamo nekaj denarja iz opera tehnične pomoči in ni soglasja med regijami in mesti, potem nastopi kritična točka pri kodeksu ravnanja. Pač moraš delati s svojimi decentraliziranimi javnimi organi. Oba člena si moramo ogledati in preveriti, kako bomo oblikovali enega in drugega, morda lahko najdemo kakšen kompromis, kot je rekla gospa Krel pred parimi minutami. Ampak denarja za tehnično pomoč ne morete kar tako oduzeti, ga dati novemu instrumentu, če mi to potrebujemo za svoje delo za upravljanje in ne vem, še vse ostalo, o čemer se dogovorimo. To je edina zadeva, ki bi jo rad še enkrat preveril s poročevalci v senci. Kompromis je možen, zakaj ne? Tu ne gre za načelno vprašanje, temveč za vprašanje razumevanja. Prepričana sem, da boste poročevalci v senci in so poročevalci dosegli soglasje glede tega, kajti tu ne gre za vprašanje politike ali načel gre za vprašanje različnih organizacij. Predvsem, ko gre za vključevanje regionalne in lokalne oblasti, zadeve so pač na ravni držav članic drugače organizirane. Zadnje vprašanje, če sem prav razumela, pa je, kako naj upoštevamo želje lokalnih in regionalnih organov, ki želijo uporabiti ta denar za tehnično pomoč, istočasno pa tudi željo osrednje vlade, da ta denar uporabi za strukturne reforme. Tu gre za vprašanje dobrega usklajevanja znotraj države članice. Dvomim, da lahko Evropska komisija na nek način spodbode države članice, da to storijo. Morda je to možno, ne vem. Kakorkoli že, preko razprav so poročevalci in poročevalci v senci, bomo našli rešitev. Vesela sem, da smo danes sprejeli več informacij. Bi se odzvali že na komentare gospoda Vanistraroja? Ja, gospod predsednica, prav imate. Za nas je to vprašanje subsidijarnosti. Mi se ne vmešavamo v to, kako delujejo institucije na nacionalni ravni, to je v pristojnosti držav članic. Bi pa rada povdarila, da ko nudimo tehnično pomoč v državah članicah skladno za določbo, ki to predvideva, delamo na vseh ravneh, regionalni in lokalni, kjerkoli tehnično pomoč potrebujejo, se na ustrezni ravni v državi članici tudi posvetujemo, kjer pač potrebujejo tehnično pomoč. Kako potem država članica sprejema odločitve v zvezi z uporabo strukturnih skladov znotraj organizacije, na nacionalni ravni pa je pač stvar držav članic. Ni na nas, da se v to vmešavamo. Hvala lepa. S tem smo zaključili to točko, to razpravo. Gospa Rajnke, prej ste rekli, da zavračate, jasno zavračate zadeve, da ni kompromis sploh mogoč. Se vam zdi, da je ta instrument širši kot kohezijska politika? No, tu se verjetno naša mnenja razlikujejo. Vi se strinjate s to širšo ramo, ker je nov instrument več kot je opredeljeno v ključnem cilju ali kako bi temu rekel ko gre za rast, delovna mesta, za cilje komisije. V členu 63 poročila piše, da 75 odstotkov priporočil za države velja za tematska vprašanja na regionalni ravni. Očitno obstajajo nekateri, ki menijo, da bi morali delovati podobno, kot deluje bančni sistem. Skratka, gre za širši instrument, ali se strinjate s tem ali ne. Zato so to tudi ločeno predstavili v komisiji. Poročevalci morda lahko to sprejmejo. Upam, da boste mnenje spremenili ali se vam zdi, da ni moč preseči teh razlik. Gospa predsednica neposredno name se obrnil, če smem odgovoriti. Ja, to je potem kot sestavnik poročevalcev v senci. Nisem prepričana, da smo pripravljeni sprejeti takšno izmenjavo, ampak dobro, gospa Lentke, izvolite, glede na to, da ste bili neposredno izvani. V predlogih sprememb se mi zdi, smo podali zelo jasne predloge v zvezi s tem, kako naj se zadeve omejijo, še posebej, ko gre za priporočila za posamezne države. Mi si želimo relevantna priporočila za posamezne države, to pa je tudi skladno z mnenjem odbora regij. Zelo previdni moramo biti. Ne želim namigovati na karkoli v smislu, da ima kdorkoli v tej dvorani kakršnokoli prikrito agendo, ampak vsi smo videli, kaj se je zgodilo v kriznem času. Nastopile so uh, situacije, ko nekatere politične odločitve niso bile jasne. Zato si želimo, da bi ta instrument uporabljali na čim bolj dobičkonosen način, tako za Evropsko unijo, kot tudi za države članice in regije. Zato potrebujemo jasnost v zvezi s tem, v kakšne namene se to lahko uporablja, zakaj se nam zdi to pomembno in kako lahko to prispeva k poločinkoviti rabi kohezijskih sredstev. Zato smo vložili te spremembe. Se upravičujem, ker smo morda nekoliko sumničavi oziroma ker ne sledimo v celoti usmeritvi, ki ste jo predlagali. To pa je po mojem mnenju tudi del demokratične razprave. Potem se lahko namreč odločimo, v katero smer bomo šli. Še vedno upam, da nam bo uspelo doseči kompromis in da lahko najdemo neko ravnotežje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj skoraj da živemo, kako bo izgledal sestanek poročevalcev v senci. Vsi smo sedaj izjemno dobro obveščeni. Upoštevali bomo tudi skupine, ne ne skupine Alde, poročevalca Senci ni tu, tako da sama branim interese skupine Alde. Razprava je s tem zaključena, pričakujem, da boste našli kompromis, ustrezno rešitev. Poročevalci v Senci, to je vaša naloga. Hvala za to razpravo. Now, uh, agenda, uh... Nadaljujemo pa z naslednjo točko na dnevnem redu predstavitev študije o naročilu tematskega sektorja B v pregledu sprejetih programov Evropskega teritorijalnega sodelovanja. Dva gospoda sta danes z nami, dva gosta imamo. Ona, da boste tudi pri, predstavila študijo, gospod Nikola Brinjani in gospod François Lovarli. Besedo vam bom kar predala. Člane odbora regi pa bi rada spomnila, da je odbor regi naročil to študijo. Mi smo sprejeli posebno poročilo na lastno pobudo v zvezi z regionalnim sodelovanjem oziroma teritorijalnim sodelovanjem. Zanima nas, kako zadeve delujejo. Beseda je vaša, gospoda. Hvala lepa, predsedujoča. Sem Nikola Brinjani, z mano je tudi kolega François Levarlet. Predstavila bova rezultate študije. Pa poglejmo. Na hitro vam bom predstavil cilje te študije, metodologijo, spustil se bom tudi v podrobnosti ključnih ugotovitev in priporočil, na katerih smo se prikopali v okviru te študije. Kot prvo, zelo očiten input za vas je naslednji. Govorimo o evropskem teritorijalnem sodelovanju. Dva ključna cilja kohezijske politike imamo na tem področju. 10 milijard evrov, to je 2,5 odstotka celotnega proračuna za kohezijsko politiko, za financiranje več kot 100 programov. Par besed o ciljih. Splošni cilj tega programa je, da zagotovi platformo za financiranje skupnih ukrepov, ki zajemajo deležnike iz različnih držav. Kakšni so bili cilji naše študije? Naš cilj je bil, da preverimo nekatere ključne elemente, ki smo jih unesli v novo uredbo ETC. Še posebej smo pozornost posvetili zmogljivosti tega programa, da se odzove na tematsko koncentracijo in zahtevam s tem področja. Enako velja tudi za orientacijske zahteve. Zanimala nas je tudi zmogljivost za iskanje sinergij z drugimi političnimi instrumenti. Analizirali smo tudi to, kako programi uporabljajo nove inovativne instrumente, kasneje več o tem. Pa tudi to nas je zanimalo, kakšne so bile specifične prostovoljne ureditve, ki naj bi poenostavile življenje upravičencev, pa tudi poenostavile izvajanje programov. Par besed o metodologiji, ki smo jo sprejeli. Predvsem smo analizirali polovico programov, ki smo jih takrat že odobrili. V okviru deska smo opravili to analizo. Zelena območja so tiste, ki smo jih zajeli v analizi. Programske dokumente smo analizirali iz teh območij. Tudi kvalitativni input smo skušali pridobiti v smislu, kako zadevni deležniki dojemajo se skupaj, tisti, ki razvijajo ta program. 13 upravnih organov ali članov skupnega sekretarjata programov smo intervjujali. Ključne ugotovitve po tematskih sklopih. Strateška koherenca, pristop, ki je usmerjen na rezultate, sinergije, upravne strukture in pravila v zvezi s poenostavitvijo ter nova urodja za izvajanje. Glede strateške koherence, predstavili smo strategijo ki je zajela večji, večje število deležnikov. To je prva pomembna ugotovitev. Druga, vse strategije, ki smo jih analizirali, so pokazale, da so se z akteri predvsem držali člena šest uredbe o evropskem teritorijalnem sodelovanju in se osredotočili na tematske sklope, na tematske cilje in naložbene prednostne naloge. Te številke kažejo zgolj na splošni pregled pri tematskih ciljih. V programih, ki smo jih analizirali, so pač izbrali te tematske cilje. Kot viste, so tematski cilji z področja okolja še posebej relevantni, predvsem tematski cilj šest pa tudi tematski cilj ena, ki se nanaša na inovacije in razvoj. Več kot polovica analiziranih programov je osebovala ta tematski cilj. Druga ključna značilnost regulativnega okvira 2014-2020 Pristop, ki je res usmerjen na eh, doseganje rezultatov. Verjetno veste, da morajo vsi ti programi v novem programskem obdobju zagotoviti tudi dokaze, da je denar bil vložen na tak način, da je prinesel dodano vrednost. Dokazati morajo ti programi, da so potrebe, s katerimi se ukvarjajo, relevantne za ozemlja. Programi morajo tudi imeti vzpostavljen sistem spremljanja in analiziranja, ker morajo preveriti tudi, ali se vsi politični ukrepi izvajo na pravilen način in so učinkoviti. Analiza je pokazala tudi to, da programi ETC, torej programi Evropskega teritorijalnega sodelovanja, dobro delujejo na podlagi teh pravil. Analizirani programi so pokazali, da znajo pripraviti strategijo na podlagi dokazov, statističnih, numeričnih, kvantitativnih, kvalitativnih dokazov, ki prihajajo z ravni posameznih ozemelj. Poleg tega so vzpostavili sistem spremljanja tega, kako se izpolnjujejo temeljne zahteve iz te uredbe ETC. Opravili smo tudi intervjuje in vsi, ki smo jih intervjuali, so izpodarili, da bi sprejem podobnega pristopa precej kompleksna naloga. Imeli so precejšnje izzive. Nekaj primerov. Da bi vzpostavili strategije, ki temelijo na konkretnih potrebah posameznih ozemelj, je zelo pomembno seveda, da imate na voljo kvantitativne statistične podatke. V večjih primerjih so deležniki, ki smo jih intervjujali, izpostavili, da ni bilo na voljo dovolj podatkov, še posebej na ravni NAC 3, še posebej pri čezmejnih programih. Zlasti je bilo problematično v tistih primerjih, kjer se je vzpostavljalo sodelovanje s tretjimi državami, ker podatkov sploh ni bilo na voljo, tako da je bil to res ogromen izziv. Programi so sicer uspeli razviti sistem spremljanja skladno s temeljnimi zahtevami, vendar je to od njih terjalo veliko prizadevanja ter dodatno podporo strani zunanih svetovalcev. Vsi, ki smo jih intervjuvali, so tudi povdarjali, povdarjali, da so skupni kazalniki iz uredbe e ETC 1299, skupni kazalniki glede uspešnosti, niso bili vedno dovolj za to, da bi zajeli specifične karakteristike operacij, ki smo financirali v okviru ETC-ja. Menili so, da so ti kazalniki bolj primerni za te mainstream regionalne in nacionalne programe, ne pa za ETC programe. Glede sinergije. Vsi programi, ki smo jih analizirali, nasplošno rečeno, izpostavljajo določeno sinergijo z drugimi instrumenti, ki se financirajo na evropski ravni. Še posebej ko gre za osrednjo vodene instrumente. Več oseb, ki smo jih intervjuvali, so rekli, da obstaja sinergija skozi Erasmus, obzorjen 2020, pa tudi z regionalnimi in nacionalnimi mainstream programi. Samo omejeno število programov pa je omenjalo druge strategije. Strategije izven EU ali pa politične strategije, ki se nanašajo na evropske sklade. Kakorkoli že, pomembno je podariti predvsem to, da obstaja splošna referenca na potencijalno sinergijo, ampak kako se bo sinergija izvajala v praksi tekom življenjskega ciklusa programa, tega ne vemo. To je premalo natančno predeljeno in lahko predstavlja tudi omejitev pri izvajanju samih programov. Poenostavitev verjetno bolje kot jaz veste, da trenutni regulativni okvir ponuja več priložnosti za to, da programe poenostavimo, da poenostavimo izvajanje, s tem olajšamo življenje upravam in upravičencem. Naša analiza je pokazala, da vsaj polovica programov, ki smo jih analizirali, ne deluje več skladno z istim načinom upravljanja, ko je šlo za prehod med enim in drugim programom, programi so se spreminjali, prišlo je do združitve med upravnim organom in organom za izdajanje odobritev. Kar zadeva specifične ureditve, ko gre za odnos med upravo in upravičenci, ekohezija, sistem ekohezije, elektronski način komuniciranja z upravičenci. To je bilo v veliki meri sprejeto. Potem programi pravijo, da se mi je zdelo zelo koristno imeti na voljo tudi prvotni osnovni sistem, ki je bil pripravljen v začetnem kontekstu. Pripravil ga je Interact. No, se zadnje je pomembno tudi to, da je šlo tu za splošno dojemanje programa. Vsi intervjujanci so rekli, da poenostavljene oziroma da možnosti poenostavljenih stroškov poenostavljajo življenje prav in upravičencev. Vsaj naša analiza je pokazala, da v tej fazi številni programi ETC uporabljajo te možnosti. Nova urodja za izvajanje poznate community-led local development, integrated territorial investment, joint action plan in tako naprej. Skratka, razvoj, ki ga vodi skupnost in naložb, integrirane teritorijalne naložbe, skupni akcijski načrt, finančni instrumenti in drugi večji projekti. Velik del programov ETC uporablja te instrumente. Zakaj smo izbrali ta urodja? zato ker so trenutno veljavna bila preveč kompleksna, da bi se izvajala v običajnem kontekstu ETC. Deležniki, ki smo jih intervjujali, so rekli, da so nova orodja bolj primerna za mainstream kontekst kot pa za ETC kontekst. Še nekaj priporočil. Upoštevajte to, da so to začetne ugotovitve, Mi smo skušali predstaviti ključne ugotovitve in priporočila, nekatera veljajo za trenutno programsko obdobje, druga se bolj nanašajo na naslednje programsko obdobje po letu 2020. Nekatere teme so bile še posebej pomembne, naprimer poenostavitev, potem poenostavljene stroškovne možnosti. Z našega vidika se nam je zdelo smiselno, da ponudimo več navodil ali pa vsaj več priložnosti za izmenjavo praks in izkušenj, ko gre za uporabo teh možnosti ponostavljenih stroškov. Mislim, da je to ena od ključnih rešitev za poenostavitev življenja deležnikov, ki sodelujejo pri uporabi teh sredstev pa ne zgolj pri tej možnosti poenostavljenih stroškov, temveč tudi pri drugih vprašanjih, ki se nanašajo na isto vprašanje, naprimer javna naročila, državna pomoč. V tej fazi nimamo na voljo več informacij v zvezi s tem, kako se bodo izvajale sinergije z ostalimi programi ali instrumenti. Lahko razmislimo tudi o tem, da bi ponudili neke vrste smernice s tem v zvezi, kako naj se zagotovijo sinergije med posameznimi političnimi instrumenti. Glede strateške usmeritve sodelovanje partnerjev je zagotovo ključno tudi pri pripravi programskih dokumentov. Vprašanje pa je, kdaj lahko lokalne deležnike vključimo v proces izvajanja. Lahko bi naprimer predvideli možnost, da tudi deležniki med izvajanjem programa določene zadeve preverjajo, spremljajo. Programi bi tudi morali biti dovolj zmogljivi, da uporabljajo možnosti po nastalni stroško. To je trenutna ugotovitev za trenutno programsko obdobje, kar pa zadeva priporočila za naslednje programsko obdobje. Tu se ponovno vrnemo na nekatera vprašanja ki so že bila izpostavljena glede usmerjenosti na rezultate. Programi ETC imajo težave pri vzpostavitvi in delovanju ustreznih sistemov spremljanja. Tu bi lahko naredili dodaten korak, oblikovali kazalnike za skupni output predvsem, ko gre za zadeve, ki se financirajo iz okvira ETC-ja, zakrpati je treba vrzeli, ki obstajajo na področju razpoložljivih statističnih podatkov, teritorijalne vrzeli je treba zakrpati, zbrati podatke na tistih področjih, kjer jih trenutno ni na voljo. Končno priporočilo, glede na to, kakšne težave so se pojavljale, vsaj tako poročajo tisti, ki smo jih intervjujali. Težave se pojavljajo predvsem pri izvajanju novih instrumentov in akcijskih načrtov, zato predlagamo, da se ti instrumenti ohranijo kot opcijski, torej prostovoljni. To so splošne ugotovitve naše študije, to so naša priporočila. Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja ali želite pojasnila, pa sem vam na voljo. Uh, Hvala. To je bila predstavitev, to je to. V redu. Sedaj pa kolegice in kolegi. Gospod Buda, vi ste prvi, prosim. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc... Uh, Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za to odlično predstavitev. No, iz predstavitve je bilo razvidno, da se vedno znova ponavljajo iste težave glede ponastavitve. Vsi se danes pritožujo uh, eh, glede ponastavitev ali pa pomaga na teh pri skladih. Ali ste izpostavili konkretne korake, ki bi jih lahko naredili pri tem, ko razpravljamo o različnih uredbah in predpisih, kajti ta izmenjava dobrih praks med različnimi strukturami, je lahko ena rešitev, ampak to ni zadosti. Ali ste ugotovili, kje so največje težave pri tem? Hvala. Thank you. Are there... Hvala. Še kdo? Ja, gospod Trope. Ačiū pirmininkė. Norėčiau irgi keletą. Hvala, gospa predsednica. Nekaj pripomb z moje strani skoraj da deset let sem delal na tem področju, torej absorpcije kohezijskih sredstev v naši občini. In vse skozi poslušamo to besedo, torej ponastavitev. Že ko sem bil doma v svojo državi, sem pogosto slišal to besedo, ponastavitev. Sedaj se mi zdi zanimivo to, da se o tem zelo pogosto govori, ampak kakšni pa so rezultati? Komisija, kakšni so rezultati po vsem tem opravljenem delu? To me predvsem zanima. Ena izmed največjih težav je, da ko govorimo o obdobju 2017-2020, torej prihodnosti, moramo vedeti, da obdobje 2014 do 2017 um, je bilo v bistvu obdobje slabega izvajanja. Projekti so na mizi, ampak um, se ne izvajajo. V bistvu se samo zbirajo neke zamisli, zbirajo se dokumenti, papiri in to je to. No, vsaj pri nas v Litvi lahko rečem, da se bodo razpisi začeli šele naslednje leto. Po najboljšem možnem scenariju bo to naslednje leto. Uporaba sredstva za obdobje 2014-2020 pa se bo začela šele v drugi polovici leta 2017. Torej, kako bo s tem, ali bomo končno rešili te probleme ali ne? Ali je to res normalno, da potrebujemo za takšne projekte tri leta, samo da se začne in potem rečemo 2 plus 3? Ali ni vendarle čas, da se začnemo pripravljati na novo obdobje, že leta 2018, torej da se leta 2018 začnemo pripravljati, potem leta 2021 pa začnemo to izvajati. Kajti, če ne, zamujamo in potem moramo uporabiti sredstva za celotno obdobje v zadnjih dveh, treh letih, kar potem pomeni, da pride ogromno denarja naenkrat v države in ni pravega dostopa do ustreznega izvajanja. Tudi cene se vmes povišujejo za eno in isto delo in potem prihaja do vrzeli in oskih grl. Ampak vmes, torej pred in pa po tem višku, pa ni ničesar. V bistvu operateri nimajo dela, morajo iti na počitnice in podobno. Skratka, imamo ogromne um, hribe in pa zelo globoke doline mislim, da moramo to bolj uskladiti. Pa še nekaj, ponastavitev je seveda dober koncept, pa kakšni so pa rezultati? Ali bo res prišlo do manj napak, torej do niže stopne napak, ali bodo obdobje za izvajanje postala krajša? Ne vem, ali bi morda zaradi ponastavitev lahko porabili manj človeških virov ali bi lahko znižali birokracijo v Evropski uniji in v državah članicah? Danes imamo lahko ločna sredstva in imeli bomo 5-6 agencij. Vsaka agencija bo imela svoje sklade in vsaka agencija ima svoje predpise. kar potem pomeni, da v bistvu popraviš eno stavbo iz dveh različnih skladov, dobiš denar z različnimi predpisi. Torej vsak sklad ima svoje predpise, je pa to ista stavba. Skratka, mislim, da moramo poenotiti te zahteve, kajti nekateri skladi že vnaprej ponujajo sredstva. nek drug sklad, naprimer, pa samo uh, kompenzira za delo, ki je bilo že opravljeno, kar potem pomeni, da lahko upraviči samo stroške za nazaj. Potem ljudje delajo s vsem tem, dobijo različna sredstva z različnim skladom, ampak ne razumejo. V redu, jaz imam eno in isto delo, ampak čisto drugačne zahteve iz dru različnih virov. Strokovnjaki bi radi vedeli, kakšne so poenotene zahteve, tako da bi lažje delali. In včasih se zdi, kot da je nekdo namenoma zapletel celotno zadevo. Ker ti potem je čisto normalno, v bistvu, več, ko je uh, kompleksnih predpisov, več je napak in potem imajo na koncu upravičenci sredstev probleme zaradi vsega tega. Kakšne so vaše pripombe glede tega? Hvala. Thank you. Thank you Hvala lepa. Še kdo drug? Gospa Maletič, prosim. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa za predstavitev in za to študijo, ki ste jo pripravili za nas. Ko govorimo o teritorijalnem sodelovanju in ko poskušamo pogledati to sodelovanje za vidika končnega upravičenca in uporabnika, lahko rečem, da je vse skupaj zelo kompleksno. V eni državi imaš, na primer, mejo z državo članico, potem mejo z ne državo članico, potem imaš različne predpise v enem programu in v drugem programu, potem se upravičenci nečesa naučijo v enem programu, potem pa gredo v drug program in se morajo ponovno naučiti nekaj čisto novega in potem so čisto zbegani na koncu. Potem mi ljudje rečejo, ja, saj je bolje, da sploh ne uporabljam tega, pa bo mir, ker ti res uh, si ne morem zapomniti vsega tega, kaj tam piše. In sedaj, poleg vsega tega, pa imamo še to novo orodje za izvajanje in vidimo, da je to zelo težko razumeti in težko je potem to ustrezno izvajati, pravočasno izvajati v državah članicah, kajti imamo različne predpise, različne programe in tako dalje. Torej, to ste proučevali. Ali ste prišli do kakšnih konkretnih sklepov? Kako bi lahko vse skupaj ponastavili, torej kako bi lahko odpravili te razlike v teritorijalnih programih? Kako vse skupaj napraviti bolj enostavno? No, vaše priporočilo je sicer jasno, ja, potrebujemo tudi smernice, tako da bomo lažje vse skupaj izvajali. Torej, da se z novimi smernicami lažje izvajo te predpise za to obdobje 2024-2020. Ampak v redu, potem imamo ponovno nove smernice in potem ponovno ti upravičenci dobijo na stotine strani teh smernic in nimajo časa vsega tega brati. Torej, podrobno prebirati te ogromne dokumente. Treba je stvari ponastaviti. Stvar je enostavna. To imaš projekt, pač nekaj stvari moraš kupiti, to potem narediti, izvajati neke dejavnosti in to je to. Potem končaš projekt in dobiš to pred seboj in dosežeš cilje. Ne vem, kako je možno, da vedno znova in znova dobivamo te nove stvari in v bistvu postalamo nove ovire za končne upravičence. Hvala. You, Hvala, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa za to razpravo. Imam bolj splošno vprašanje, tudi za predsednico, pravzaprav. Na plenarnem zasedanju smo ravno kar potrdili vaše poročilo, sedaj pa ta študija tukaj. Z veliko vsebinskimi komentarji, ali bi lahko vi to komentirali? Torej, ali ne bi bilo smiselno, da bi v bistvu počakali še par mesecev? Kajti sedaj je to veliko novega dela za svetovalce in za asistente, vse, vse ljudi. Malce sem zbegan zaradi tega načina načrtovanja. Ja, se bom odzvala na to, ampak še kdo drug predtem v redu, potem pa mi dovolite, da se sama odzovem. Hvala lepa torej za predstavitev kot prvo. Najprej, gospod Vanistaroj, naj razložim to, kar ste vprašali. Ja, mislim, da bi bilo res. Uh, mogoče to bolje načrtovati, lahko bi dobil to študijo prej. Torej, prej smo sploh pripravili to poročilo. Ampak lahko bi dobili tudi študijo od komisije pred poročilom. Če se spomnite. smo razpravo že tako enkrat predstavili, zato ker smo pričakovali študijo komisije o evropskem teritorijalnem sodelovanju in je nikoli nismo dobili. Torej, danes pa vidimo to študijo, kar je odlično. In sem vesela, da smo dobili to študijo o teritorijalnem sodelovanju. Torej, o teh temah smo razpravljali tudi v našem poročilu v odboru regije. Sedaj te teme vidimo tukaj v študiji. No. Nažalost, včasih dobiva tudi negativno oceno, kajti v svojem poročilu sem se zelo posvetila novim orodjem, torej sinergiji, finančnim instrumentom, sem tem novim orodjem, zelo ambiciozno. In sedaj pravite, da le majhno število programov uporablja ta orodja in da jih ne nameravajo uporabljati v prihodnosti, kot pravite. Imamo te programe, eh, ki so čezmejnega značaja. To je včasih težko. Pri nas v Bolgariji, naprimer, imamo regijo, ki ima čezmejne programe z Grčijo, torej en program in pa dve države članici. In potem še EPA programi, instrumenti za Makedonijo, torej z Fajromom, In to so čisto različni programi. In tudi upravljanje je zelo različno. Kako se daje priti na ponastavitev, na, na orodja, kako govoriti o sinergijah z drugimi programi in kako govoriti o bolj velikopoteznih ciljih, kako bi lahko uporabljali nove instrumente Unije, kot naprimer EFSI. torej, kaj se sedaj lahko uporablja za te regije. Se strinjam z vami, gre za voljo in pripravljenost skupnosti in upravičencev. Ja, ampak ne moramo pričakovati od prejemnikov sredstva, da se sami pripravijo. Moramo vlagati v teritorijalno sodelovanje. Kajti sama menim, da bi morali iti v to smer. In kohezijska politika mora iti v to smer, torej je treba več vlagati v tehnično pomoč. Videla sem podatke v vaših dokumentih. Naprimer, tehnična pomoč je zelo omejena za nekatere programe. Res neverjetno omejena, nizka. In sedaj smo slišali o številnih vprašanjih, Zato moramo vedeti, da je treba povečati tehnično pomoč. Včasih je to povezano s prejšnjimi razpravami, torej, kar smo prej govorili, tudi med drugim je prejšnja razprava, prejšnja točka relevantna, kajti govorili smo o strukturnih reformah, govorili smo o tem, kaj moramo narediti v državah, tudi v čezmejnih regijah. In zato potrebujemo tudi večjo tehnična pomoč. Sedaj imamo določena pravila pri tehnični pomoči. Če bomo ta pravila spoštovali, potem ne bomo ravno uspešni na koncu. In to je, mislim, da vprašanje za prihajajoče razprave. In tudi to, kar smo pri prejšnji razpravi povedali, to moramo tudi vzeti na znanje. No, Bila sem malce dolga, se pravčujem, ampak to je vendarle moje poročilo. Torej, prosim, če se želite odzvati na vprašanja, beseda vaša. Ja, bom poskušal povzeti vse to. Zdi se mi, da se ta tri vprašanja nanašajo na eno isto stvar. Torej, kako ponostaviti to, kako bolje uskladiti to delovanje, kako ponostaviti življenje upravičencov. Torej, tukaj lahko predstavim in rezultate, in vtis. Pogosto govorimo o skupnih sekretarjatih, upravljalnih organih. Ti ljudje imajo veliko izkušenj pri upravljanju teh programov. Mislim, da kot prvo, uskladitev. Upravičenci imajo pred seboj pogosto zelo raznolike pristope, zahteve in predpise. Torej, naprimer, eno je en sklad, potem drug sklad in drugi predpisi. Tukaj lahko meni samo ETC. Torej, sedaj v tem programskem obdobju poskušamo čim bolj pomagati pri večji uskladitvi. treba je uskladiti različna orodja, ki se uporabi pri upravljanju programov. Potem sistemi e-spremljanja, to je dober primer, tako poskušamo uskladiti ta pristop pri komunikaciji z upravičenci. Potem ponastavitev. Mislim, da je to zelo obsežna tema. No, ampak kar je na nas napravilo velik vtis pri analizi, je to, da se nasplošno skoraj da vsi strinjajo glede naslednjega. Ena praktična rešitev, ki že obstaja, in sicer iz eh, člena 67 urede o splošnih določbah, je tudi potem eh, dodatno razložena v 19. členu ECA, namreč um, ta opcija ponestavljenih stroškov. To zagotavlja večjo varnost in tudi znižuje stopno napak. In to smo videli v študiji, to je zelo pomembna ugotovitev. Skratka, kaj se lahko naredi za um, to opcijo ponastavljanja stroškov? To bo gotovo ponastavljalo življenje vseh in um, takšne bil tudi naš vtis pri analizi. Franswa, še kaj? Ja, hvala lepa. Še malce francoščine. No, saj ni vse narobe. Torej, upravljalni organi pravijo, da ideja koncentracije skladov je v redu, kar dobro deluje. To pravijo partnerji, tudi uporabniki, upravičenci. No, to je eno. Potem pa je treba spremljati te programe in to potem včasih pomeni težave. Včasih so nekateri kazalniki, ki jih je težko evalvirati, preveč kompleksni so. No, pa glede koncentracije, mislim, da nismo dobili zelo nepo, negativnih povratnih informacij. Ravno obratno. Včasih so težave z novimi instrumenti, ampak gledajte, tukaj gre tudi za samo sodelovanje čez mejo. To je včasih precej specifično, kajti marsikdo je potem vključen v to razpravo pri načrtovanju, kajti naša študija se je osredotočala na načrtovanje kot prvo. Torej, veliko ljudi bilo vključenih. Gre za zelo integriran instrument na splošno. In to v bistvu pomeni, da je vključenih ogromno različnih oseb sedaj imamo nove instrumente in integrirano načrtovanje in dodana vrednost pri tem morda manj očitna pri takšnih programih. Zdi se nam sicer, da tukaj v širši sliki vidimo, da smo morda prišli do večje kompleksnosti, torej morda je to že skrana meja kompleksnosti. Sam sem za to idejo smernic, guidance, torej v tej fazi načrtovanja mislim, da je prav, da se podajo smernice za te upravljalne organe, tako da ti lahko laže to upravljajo. Sveda pa ob enem ne želimo popolnoma spremeniti vseh predpisov in uredbe. Torej, tem akterjem je treba dati na voljo mehanizme, ki jim bodo pomagali pri upravljanju programov. Prav tako potrebujemo evalvacijo sedaj smo v fazi evalvacije in treba bo oceniti, kaj se je zgodilo in potem je treba še preveriti te tipe ozemelj. Potem pa še sinergije med različnimi instrumenti. Ja, res je, vedno več je teh instrumentov. Včasih je res težko se znajti. Upravičenec eh, poda predlog in ja, tukaj je res veliko teh kanalov in včasih ne vedo točno, kaj je kaj kaj je spodna in kaj je zgornja plast. No, mislim pa, da je pomembno, da torej, upravljalni organi tudi delajo na tem in da tudi torej, bolje obveščajo vse potencijalne upravičice. Tukaj v tej fazi nikakšne čarobne paličice, vse še načrtujemo. To je vse z naše strani. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. To je to, oziroma še kaj? Ali je kdo tukaj iz Evropske komisije? Ja, prosim, beseda je vaša, se opravičujem. Uh, Hvala lepa za to zanimivo poročilo. Prišlo je v pravem času. Torej sedaj smo začeli razmišljati o prihodnosti, o naslednjem obdobju. Naj povem, da nas ta vprašanja skrbijo in torej res je problem v tem, da se nekateri programe prepozno začnejo izvajati, predvsem pa želimo, da se začne čimprej tudi ta evalvacija. No, postopek namenskih dodelitev še vedno ni ustrezno izvajan in države tega postopka še niso zaključile. Potem priporočila podpiramo te ponostavljene stroške, to opcijo. To je pomembno, mislim, da je prav, da gremo na to možnost, bolj odločno, ampak torej, vsi upravljalni organi tega še niso začeli izvajati predlog komisije za uredbo Omnibus vključuje več dodatnih predlogov glede tega, kako se da še razširiti uporabo ponostavljenih stroškov, torej da bi bilo to zavezujoče za projekte, ki prejmejo manj kot 100 tisoč evrov javne podpore, kar ima veliko vpliv na čezmene programe. Veliko programov je majhnih, manj obsežnih in potem bi bili tudi vključeni v ta predlog, če bo ta sprejet. Potem usklajena uporaba teh orodij. V večini programov uporabljamo ta različna orodja, torej tukaj vidimo nekaj pozitivnega, vedno več programov uporablja ista orodja za izvajanje programov in to lahko potem pomaga upravičencem. Pa še nekaj izboljšane sinergije. Tudi tukaj spodbujamo države, da izvajajo ukrepe, ki so zasnovani v teh programih, kajti vsi programi so morali opisati mehanizme za izvajanje, torej kako zagotoviti te sinergije s instrumenti kohezijske politike ne vemo pa še, kako se bo to dejansko potem uveljavljalo v praksi. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa lahko zaključim to razpravo o teh točkah. Hvala lepa za študijo, za predstavitev, hvala lepa komisiji, da ste prišli, hvala lepa kolegice in kolegi. To je bila zadnja točka na dnevnem redu. Naslednji. Nje. Torej, treba še potrditi odločitve koordinatorjev. Ali ste to sprejeli? Kdo nasprotuje temu predlogu sklepov? Ne, v redu, nihče nasprotuje, torej to potrjujemo. Še kaj podrazno. Gospod Vanister, ga ni, torej ne bo nič podrazno, ker ga ni. V redu. To je to. Pa še nekaj. Naslednji sestanek. Jutri, reki Kotr, popovdne, skupni sestanek od pol treh naprej, torej na odboru regi, v tamkajšnji stavbi, naslednji odbor regi pa je v sredo 9. novembra, od treh popovdne naprej in potem še uh, desetega um, zjutraj ob devetih. Toliko z moje strani, hvala lepa tudi tolmačem za pomoč. In torej smo končali z današnjim sestankom. Hvala.